je ta delitev ljudi na kaste in razlikovanje in zagotavljam vam, da bomo storili vse, kar je v naši moči za boj proti temu. Eh, Hvala lepa. Prijeli smo tudi osnutek rezolucije iz odbora za razvoj in sedaj zaključujemo razpravo o tem. Glasovanje bo potekalo danes opovdne. Naslednja točka na dnevnem redu pa se tudi nanaša na ustno vprašanje komisiji in sicer gre za vladavino prava in človekove pravice v Rusiji, še zlasti v zvezi s ksenofobijo in homofobijo. To je vprašanje, ki ga je zastavilo več političnih skupin. In tu imam sedaj seznam govornikov. Najprej na vrsti Urike Lunaček, ki bo spregovorila za dve minuti. Hvala predsedujoči, draga komisarka, kolegice in kolegi. Rusija je pomembna v naših zunanje političnih odnosih. Je tudi v svetu Evrope podpisala je Evropsko konvencijo o človekovih pravicah. Torej naj bi z nami delila zavezo evropejcev v smislu boja za človekove pravice na tej celini. Kar pa sedaj vidimo je zaskrbljujoče naračaj nasilja proti določenim skupinam prebivalstva. Ne gre samo za pripravljanje pripadnike skupine LGBT, temveč tudi za druge. Nedavno sta bila sprejeta dva zakona, eden na zvezdni ravni, ki prepoveduje eh, podporo objavljanju nenavadnih spolnih navad ali praks mladini. To pomeni, da se ne sme v javnosti govoriti o skupnostih drugače spolno usmerjenih. In če se ta zakon krši, je kazen zelo visoka, celo 22.700 evrov. Tak pristop je v celoti proti človekovim pravicam in iz tega izhajajo tudi ukrepi proti organizacijam, ki se ukvarjajo z bojem za človekove pravice. Vsakdo, ki poskuša stopiti od zunaj v stik s temi organizacijami, se obravnava kot neke vrste vohun ali tuji agent in ta zakon govori v bistvu o neke, vrsti, neke vrste propagandi drugačnih spolnih praks med mladino in lahko vidimo, kaj se dogaja v Rusi in kaj se je dogajalo pred stoletji. Kaj bi storili sedaj s Petrom Velikim, naprimer, ali pa s Čajkovskim, za katere vemo iz zgodovinskih podatkov, da sta bila istospolno usmerjena? Tak zakon je pač namenjen samo temu, da se povečuje nasilje tudi strani države. Torej, gospa komisarka, pozivam vas in tudi svet, katerega predstavnik žal ni tukaj, da mi poveste, kaj vi počnete v tej smeri, da bi zagotovili, da bodo pravice različno spolno usmerjenih zavarovane v Rusiji. Ker slišimo pogosto, da prihaja tudi do posilstv in drugih oblik nasilja do ljudi, ki so glasni zagovorniki enakih pravic za vse. Govori se tudi o prisilnem zdravljenju istospolno usmerjenih in podobno. Zanima me, gospa komisarka, kaj vi počnete za to, da zagotovite, da to vprašanje izpostavimo v naših zunanjih odnosih. Hvala lepa. Hvala lepa. Naslednji ima za dve minuti eh, govor in eh, besedo gospod Kornelis Dejon, ki je tudi eden od avtorjev. Het is uh, duidelijk dat de positie Jasno je, da je položaj skupnosti LGBT v Rusiji iz dneva v dan slabši. Na YouTubu lahko spremljate napade na ljudi samo zaradi tega, ker imajo. Uh, določeno spolno smernost in so poniževani. To vrstno nasilje se dogaja tudi v drugih državah, če dalje večji meri, tudi v nekaterih državah Evropske unije, ampak v teh drugih primerih bodo vsaj običajno vlade držav EU ukrepale, omogočile žrtvam, da se um, pritožijo na sodišču in tudi sodni in policijski organi bodo verjetno ukrepali. V Rusiji pa je drugače. Organi pravzaprav počnejo prav nasprotno. Sprejeli so zakon, ki prepoveduje homoseksualno propagando in uh, vidite, da ljudi na YouTubu um, kažejo, kot da jih veseli to, da jih zlorabljajo. Torej, uh, skupina LGBT nas um, prosi, da smo pozorni in previdni v našem odzivu. Glede tega moramo resnično prisluhniti ljudem iz Rusije. Sočasno pa te organizacije vedo, da uh, same ne morejo uh, tukaj storiti veliko in da potrebujejo zunanje pom pomoč. Zato smo številnimi kolegi, tudi um, jaz osebno sem prijel številne uh, zahtevke, pošiljali smo odgovore, zahtevke tudi uh, visoki predstavnici komisije, vendar pa besedam potem nažalost ne sledijo dejanja. Slišimo, da visoka predstavnica govori, da lahko pomoč zagotovimo, ampak kaj se bo zgodilo, če bo ta pomoč prepovedana. Ukrepali bi morali prek tega. Naprimer, Svet Evrope bi morali sprejeti ukrepe, s katerimi bi pokazali na Rusijo. Ali ne bi mogli tukaj z nekim sporazumom poskrbeti za to, da bi se tukaj žrtve bolje obravnavalo, da bi jim dejansko se priznalo, da so žrtve in da so. Uh, preganjene v Rusiji? Torej, nakratko, ali ne bi mogli storiti več? Ali bi lahko komisija pojasnila, kaj bo storila poleg tega, le da govoriči na to temo? Hvala lepa, gospod Jong. Besedo naj bi dal tudi še avtorici Kristini Ojuland, vendar je ne vidim na njenem sedežu. Uh, mislim, da je trenutno ni v dvorani, tako da bom dal besedo gospodu Cashmanu, ki bo spregovoril tudi kot eden od avtorjev. Najlepša hvala, gospod predsedojoči. Gospa komisarka, zanimivo je, da, se, da je ta zakon bil v Rusiji sprejet leta 2006, eh, sedaj pa eh, mor, torej mora odgo, vzor pravzaprav krivdo prevzeti za to vlada uh, um, Tečereve v Združenem kraljestvu, ki je tak zakon sprejel 1987. Uh, torej, to dokazuje Šekspirjevo trditev, da zlo živi dalje. Torej, če se Eh, na tej podlagi eh, vidi, je, eh, se še zdaj sprejemajo to vrstni zvezdni ukrepi. Pa lani je bil sprejet tudi zakon o tujih agentih. To pomeni, da niso zatirani le predstavniki LGBTI skupnosti in um, njihovi pripadniki, temveč tudi tisti, ki so zagovorniki te skupine in drugih manjšin. To pomeni, če dalje večje zatiranje in opresijo. Devet uh, skup ti pinam oziroma nevladnim organizacijam sedaj sodijo zaradi zakona na, o tujih agencijah. In 33 organizacij je prejelo opozorila naj zakonodajne ši, eh, kršijo. In te Eh, stvari so povezane z ustrahovanjem zagovornikov človekovih pravic in predstavnikov civilne družbe. Nadlegovanje, stigmatizacija, kot da so nasprotniki, sovražniki Ruske federacije in njihovim tradicionalnim vrednotam, karkoli so že to. Takrat, ko ščitijo pravice migrantov, manjšin in skupnosti LGBT. Ampak naj povem, da te, ti zakoni ne odražajo dobrih ruskih uh, vrednot. Samo kaže na to, da

Putin vlada kot diktator in da želi uh, utišati vse pripadnike manjšin. Rusija mora spoštovati vse obveznosti o človekovih pravicah, vključno z Evropsko konvencijo o človekovih pravicah. Ampak, gospa komisarka, naj pozovem vas, kolegi in tudi Evropsko službo za zunanje delovanje, da še naprej spremljate razvoj v Rusiji in da tukaj uporabljate smernice za LGBT in da se o tem pogovarjate brez popuščanja tudi na političnih vrhih ko se pogovarjate o človekovih pravicah in tudi morda ko se pogovarjate o zimskih olimpijskih igrah. in poleg tega bi morala komisija razmisliti o tem da bi se preložil um, sistem liberalizacije vizumov za rusko federacijo. ne smemo jim tukaj dajati daril na račun tistih ki so zatirani. veselim se že vaših odgovorov um, glede teh dveh konkretnih pozivov. Najlepša hvala, Michael. Gospa komisarka, zdaj imate besedo vi. Morda boste lahko odgovorili na vprašanje avtorjev. Vem, da je to zadeva, ki jo je parlament že večkrat izpostavil v zadnjih mesecih in tudi mi delimo zaskrbljenost glede položaja človeka, na področju človekovih pravic v Rusiji. Naj najprej zagotovim, da bodo te skrbi obravnavane in da bo tudi naš odziv enako odločen. Evropska unija je vse čas povdarjala, da bi morala Rusija spoštovati svoje mednarodne obveze in si prizadevati za sistem, ki bo temeljiv na vladavini, vladavini prava, spoštovanju človekovih pravic in če dalje bolj demokratični družbi. Vedno znova smo izpostavljali neskladja med temi zavezami in nedavno sprejetimi zakoni o obravnavanju, o zbiranju, o financiranju NVO, o brekovanju. Uh, eh, krivoverstvo, tako imenovani homoseksualni propagandi in tudi spletnem nadzoru. To vprašanje, ki ste jih izpostavili, pravzaprav izhaja iz zadnjih dveh uh, zakonov, zakonov o tujih agentih in zakona o um, preprečevanju uh, propagande netradicionalnih spolnih odnosov med mladimi, kot ga imenujejo. Naj povem, kako se je odzvala Evropska unija. Še naprej smo intenzivno diplomatsko izražali našo zaskrbljenost, kar zadeva sprejemanje in izvajanje teh dveh zakonov. Naša visoka predstavnica je vedno znova se javno odzvala, kadarkoli je bil sprejet problematičen zakon. Zaradi tega je bil naš ugovor in naša opozicija temu jasno znana posledično obravnavamo ta vprašanja oziroma izpostavljamo ta vprašanja v vseh pogovorjih z ruskimi sogovorniki. Ta zakon, ki, pre, eh, ki prepoveduje tako imenovano homoseksualno propagando, stigmatizira pripadnike eh, teh skupnosti in eh, jih ovira v izvajanju njihovih človekovih pravic tudi v drugih političnih dialogih izpostavljamo te zadeve. Sama sem vedno v stiku z ruskimi organi, še zlasti z ruskim ministrstvom za pravosodje in notranje zadeve in to vprašanje sem izpostavila eh, zelo veliko krat, tako v Moskvi kot tudi tukaj. Rusko smo tudi vključili v izmenjave z predstavniki eh, predsedniškega sveta za človekove pravice, ki so pravzaprav v prvi vrsti, ki želi spremeniti te zakone. To smo obravnavali tudi eh, prejšnjič v, na vrhu v Jakaterineburgu. Visoka predstavnica gospa Ešton je tudi izpostavila, da se prostor za civilno družbo v Rusiji manjša, kar pomeni napačno pot za Rusijo. Pomeni, po, povdarili smo, da moramo imeti boljši format za posvetovanja o človekovih pravicah, ki bi moral le potekati v Rusi ob prisotnosti ruskih ministrov. Naslednji pogovori naj bi potekali konec leta. Prav tako smo dejavni na večstranskem prizorišču. Pozvali smo svet eh, Združenih narodov za človekove pravice 17. septembra naj posveti veliko pozornosti položaju v Rusiji, kar zadeva, dveh, kar zadeva ta dva zakonodajna akta. In pozvali smo Rusko federacijo naj zaščiti pravico izražanja, zbiranja in eh, mnenja vseh. Povabili smo Rusijo naj se prizadeva za bolj uh, primeren um, in bolj spodbuden odnos do eh, strpnosti v Rusiji. Imeli smo tudi to vrstne izjave v OVSE e in v svetu Evrope. Upamo, da bo Rusija si pogledala ta besedila in da bo v celoti spoštovala priporočila Beneške komisije. Gospod predsednik, poslanke in poslanci, obstoj številnih eh, nevladnih organizacij v Rusiji uh, je ogrožen. Naprimer Gološ in tudi eh, organizacija, ki spremlja eh, volitve, so bile, to vrstne organizacije so bile sedaj sankcionirane ali pa tožene. Dobili so tudi obvestila, da se morajo registrirati kot tuj agent. S to označbo želijo eh, diskreditirati in utišati to vrstne organizacije in jim tudi um, zapreti finančna sredstva. Zato še naprej skušamo podpirati te vla, nevladne organizacije, da bi lahko nadaljevale s svojim legitimnim delom. Mislimo, da lahko tukaj zaščitimo novinarje, manjšine in da s tem prispevamo tudi krepitvi pravne države v Rusiji. Še naprej bomo podpirali organizacije civilne družbe zlasti eh, prek eh, naših kontaktov v Moskvi, v regiji in v Bruslju. Še naprej bomo torej ostali v stiki z vsemi temi organizacijami. Eh, posebni predstavnik Evropske unije za človekove pravice gospod eh, Stavros Lambrinidis sodeluje z civilno družbo in predstavniki človekovih pravic in bo v Rusijo potoval konec tega meseca. V zadnjem mesecu smo vsakem, vsaki priložnosti izražali našo privrženost njihovemu delu in povdarjali, da oni niso nikogršni agent. To sporočilo smo povdarjali tudi ob eh, obisko velikih, visokih predstavnikov EAS na zadnjih sestankih tudi na zadnji skupščini foruma eh, civilne družbe ta ponedeljek. Z državami članicami pa tudi sodelujemo pri ocenjevanju sojen, da bi lahko ocenili pošteno sodnega sistema napad na civilno družbo, diskriminacija teh manjšin in pomankljivosti pravne države bodo imeli tudi vpliv na naše dvostranske odnose z Rusijo. Rusija mora vedeti, da s tem ne bo ukrepila naših odnosov. Mislimo, da je v boljšem interesu Rus Rusije, da spoštuje pravno državo in da sprejema zakonodajo v skladu s svojimi zavezami in vrednotami, ki jih delijo člani Sveta Evrope. Rusijo smo voljni podpreti uh, kot strateško partnerico in upamo, da bo uh, bomo tukaj lahko razvili konstruktiven dialog. Najlepša hvala, gospa komisarka. Sedaj pa je govornik v imenu političnih skupin, najprej v imenu Evropske ljudske stranke, gospod Kristof Lizek. Dve minute imate, gospod Lizek. Najlepša hvala, gospod eh, predsedojoči. Gospa komisarka, kolegice in kolegi, preden spregovorim o Rusiji, bi vam želel povedati nekaj drugega. Namreč eh, slišal sem nekaj zelo žalostnega, torej žalostno novico um, današnjega jutra. Gospod Martins je umrl in sicer le nekaj minut je tega, tako da bi izrazil sočutje z njegovo družino in resnično upam, da preden bomo glasovali, da bo predsedojoči tudi počastil tega čudovitega politika in velikega evropejca. Zdaj pa k temi Rusije. Zelo vesel sem besed gospe komisarke. Lahko ji zgolj čestitam za to, kar je povedala in odobravam vsako besedo, ki ste jo izrekli. Teoretično bi pravzaprav že lahko zaključil svojim govorom. Vesel sem, da visoka predstavnica in Evropska komisija tako dejavno ukrepata na področju tega, da bi spremenili ta zelo nenavaden zakonodajni akt. Tak akt je nespremljiv v 21. stoletju. Mislim, da bi morali vsi tukaj Eh, pozvati tudi naše vlade v vseh državah članicah Evropske unije, da tudi same izrazijo in eh, pritisnejo na Rusijo. Eh, ta zakon je škandalozen. Danes ne bi smelo biti odvisno zgolj od visoke predstavnice in Evropske komisije, da tukaj ukrepate. Vsak predsednik vlade, vsak zunanji minister, bi moral takrat, ko je v stiku z Rusijo, izpostaviti dejstvo, da ne moremo sprejeti položaja, v katerem imamo to vrstne nenavadne veljavne zakone, ki ščitijo oziroma ki eh, kršijo človekove pravice. Hvala lepa v imenu eh, socialistov. Pa dajem besedo sedaj gospodu Enrikeju Guerreru señor presidente gracias señora comisaria najlepša hvala gospod predsedujoči hvala lepa gospa komisarka za to kar ste povedali tudi sam bi se pridružil besedam solidarnosti in sočutja z družu, družino gospoda Wilfreda Martinsa, za katerega smo pravkar slišali, da je umrl, rad bi ga počastil, seveda nič, član, ni bil član iste moje politične skupine kot jaz, vendar pa uh, smo z njim delili enotne vrednote in to je pravzaprav tudi v veliki meri povezano s tem, o kateri pravkar govorimo, spoštovanje človekih pravic in pogojev človeškega delovanja. Lahko sicer kršiš uh, delovanje in uh, to iz več razlogov neenakopravnosti, zaradi tega, ker ne spoštuješ temeljnih pravic drugih ljudi ena od teh pravic je, da lahko sam izbiraš svojo spolno usmerjenost. Vsak posameznik bi moral uživati to pravico. Tukaj prosimo oziroma zahtevamo od Rusije, da spoštuje načela pravne države. Tako ne govorimo zgolj o tem, da se ščitijo pravice manjšine ali večine, govorimo o spoštovanju pravice prav vsakega posameznika. Gre za človeški obstoj, ki je ogrožen, če ljudje teptajo pravice drugih. Tako da podpiram vse, kar komisija počne s tem zvezi, tudi to, kar počne gospod Lambrinidis. Rusija je seveda zelo pomembna sosedska država, kot ste dejali sami. In imamo tudi velik uh, nabor stikov z Rusijo, vendar pa tukaj niso na kocki zgolj gospodarski in energetski interesi, temveč vrednote Evropske unije. Hvala lepa, Enrike, v imenu zelenih. Oziroma se opravičuje uh, gospa Intfeld v imenu liberalcev. Gospa komisarka, vidimo, da znova tukaj predstavnikov sveta ni krasno. Veliko smo slišali o tem, kar se dogaja v Rusiji in vsi smo zelo zaskrbljeni zaradi dogodkov tam. Mislim, da gre pravzaprav za kombinacijo razvoja, ki je še zlasti um, neprimerna. Imamo zakon proti skupnosti LGBT, potem imamo zakon, ki skuša nadlegovati in ustrahovati nevladne organizacije. Povrhu vsega pa imamo še izjavo um, Putina, nekdanjega nekdanjega vodja KGB, da bo začel izvajati program množičnega nadzora zaradi varnostnih razlogov pred potekom uh, olimpijskih igr v Sonče. S tem bo lahko uh, še naprej ustrahoval, spremljal ljudi in jih uh, utišal. In mislim, da bo to dejansko uh, imelo učinek samocenzure. Tukaj moramo biti uh, strožji, trdnejši. Ne smemo govoriti zgolj o dialogu z gospodom Putinom. Mislim, da ta dialog eh, oziroma ta besedica dialoga ne pomeni veliko gospodu Putinu. Naj povem par stvari. Najprej, kar zadeva odziv Mednarodnega olimpijskega komiteja, ki sicer se nas ne tiče, ampak resnično sem šokirana ob njihovem pristopu in odnosu. Ne, kaj ti ne omogočajo eh, tudi eh, in izražajo podpore skupnosti lgbt ki pravi da je to politika kako je lahko to politika če spomniš gospoda putina k čemu se je zavezal ko je podpisal konvencijo sveta evrope kako je lahko to politika če zahtevate spoštovanje obstoječih in temeljnih človekovih pravic to ni politika pa še ioc torej mednarodnemu odbornemu mednarodnemu olimpijskemu komiteju bi povedala kajti skrivajo se za pravnimi argumenti da je tudi tišina sporočila to pomeni da tiho podpirajo podpirajo gospoda Putina. Tako pozivam MOK naj takoj spremeni svoje stališče. Kot Evropska unija bomo pristopili ECHR, eh, torej Evropske konvencije za človekove pravice in ne smemo tukaj uh, dovoliti razvodenitve teh načel zaradi tega, ker je ena članica ne uh, spoštuje. Zato moramo zahtevati preklic članstva Rusije v svetu Evrope. To mora biti dano na mizo. Pa komisijo bi vprašala tudi, kaj, kaj s temi predlogi sedaj za liberalizacijo vizumskega režima z Rusijo. Ne moremo kar nadaljevati teh pogovorov in se pretvarjati, kot da se nič ne dogaja. Kolegice in kolegi. Zadnja pripomba, zadnji pre predlog, ki ga imam, je, da moramo tukaj izraziti podporo z nevladnimi organizacijami in tudi uh, pripadniki skupine LGBTI. Morda tudi v obliki evropske finančne podpore tem nevladnim organizacijam, tem ljudem in da s tem tudi ignoriramo prepoved financiranja nevladne organizacije, kajti tukaj govorimo o temeljnih pravicah in načalih Evropske unije. Hvala lepa, Sofija. V imenu zelenih imamo sedaj gospod. Marije Kornelisen za minuto in pol. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Rusija je naša velika soseda in resnično bi si želela, da bi se Rusija približala Evropske unije z več trgovine, potovanjem, več eh, gospodarskih vizi in drugih vizi. Ampak ti ukrepi Putinovega režima odrivajo Rusijo dle od nas. Zakon a, eh, proti homoseksualni propagandi je grozen simbol a, eh, pre, preganjanja tistih, ki imajo drugačno mnenje, kot ga ima a, gospod Putin prepoved financiranja nevladnih organizacij, ki se morajo zaradi tega eh, registrirati kot tuji agenti, znova kaže, kako je to, ehm, kakšen je položaj. Grozijo mladim eh, eh, homoseksualcem, samooklicani redarji jih napadajo, aktiviste zapirajo in jih preganjajo medtem pa Evropska unija in nekatere države članice še vedno ravnajo z Putinovim režimom, kot da je to prijazna oziroma prijateljska vlada. Eh, naš eh, nizozemska praznuje 400 let vezi z eh, Rusijo in tukaj imamo veliko dogodkov, čeprav se to prijateljstvo hitro ohlaja ta hip. Čas je, da ruskih organov uh, sedaj ne obravnavamo več kot prijateljev, kajti niso naši prijatelji, niso prijatelji državljanskih pravic in niso niti prijatelji eh, ruskih državljanov, so le prijatelji in se oklepajo svoje oblasti. Tukaj ne smemo o, o, liber, do, na, dodatno liberaliz, liberalizirati gospodarstva in vizumskega režima, ne da bi ta stran spoštovala um, vse državljane. Tukaj ne smemo uh, sloviti in slaviti veličastne zgodovine Rusije, ne da bi izpostavljali potrebe po spoštovanju temeljnih človekovih pravic kot je tudi svoboda do izražanja. Tukaj je treba povedati, da se mora spremeniti status Rusije v svetu Evrope in iz dneva v dan se ta položaj le slabša. Storimo vse, kar lahko, da bi podprli ruske državljane, kajti njihova vlada jih je postila na cedilu. Hvala lepa, gospa Cornelisen. Zdaj pa minuto in pol, gospod Charles Tennant. Gospod predsedujoči, vsi iz vseh političnih skupin smo bili veseli, ko je padla železna zaveza in ko so nekdanje države Sovjetske zveze se oklenile so, uh, svobode. Potem pa so zaprli gospoda Hodorkovskega, zdaj je že mnogo let v zaporu. Njegov primer je jasno pokazal, kako upada vladavina prava in kako se teptajo človekove pravice v Rusiji. Tam je vlada izrazila, da so sovražniki vsi tisti, ki želijo živeti v miru, ne da bi s tem komu škodovali. Napadi na uh, geje, na manjšine in tako naprej niso omejeni le na Rusijo, ampak ta retorika ruske vlade v zadnjih mesecih uh, legitimizira to nasilje, ki se je močno okrepilo tudi potem, ko je bila sprejeta zakonodaja, ki prepoveduje homoseksualno propagando v Dumi. Vemo, da ruska družba zelo. Pomen, eh, zelo veliko pozornosti posveča tradicionalnim vrednotam, kot jih imenuje o, o, vlada. Vendar pa prav tako o, eh, si želi svobode ne želi, da bi bilo življenje gejev in eh, lezbik eh, pekel. Zato se pridružujem vsem kolegom eh, v tem parlamentu in skušam ugotoviti, kaj je storila Evropska unija, da bi spostavila ta vprašanja v pogovorih z eh, rusko vlado. Slišal sem, kaj je povedala komisarka. Nihče ne dvomi v pomen naših strateških, gospodarskih in varnostnih povezav z Rusijo, vendar pa je naša dožnost, da ugovarjamo nepravičnosti, ki je bila uh, storjena do nekaterih najbolj ranljivih pripadnikov njihove družbe. Hvala, Charles. Sedaj pa za minuto gospo, za Kornelijo Ernst, ki predstavlja uh, združeno skupino Levice. Pravkar sem videla sporočilo v, uh, na uh, televiziji ki, uh, ženske, ki je demonstrirala pred olimpijskimi igrami, potem so jo tolpa mladih, policija so jih grozili in jo zaprli. Katastrofa, homofobija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 zelo negativno tradicijo v Rusiji, ki ni bila nikoli predelana, je zelo bolana in je katastrofalna. Zdaj pa je bil sprejet ta zakon. Mislim, da moramo tukaj ugovarjati. Človekove pravice so univerzalne, svetovne in seveda morajo veljati tudi v Rusiji, kaj pa drugega. Vendar pa potrebujemo seveda tudi dialog v tej smeri z Rusijo, kajti z sankcijami ne bomo nečesar dosegli. Tukaj moramo resno govoriti in ne smemo izpasti strahopetni. Zato podpiram pristop pristop komisarke, ki resnično dela pri tem, skuša odpirati razpravo, morda kot edina in jezim se na svet, kajti kot vedno tukaj eh, ravna za spano in se nikoli ne zauzame za ta vprašanja in pravzaprav bi tudi vse države članice morale ravnati in se boriti proti homofobiji v lastnih državah. Gospa komisarka, prosim, nadaljujte s svojim delom, to je zelo pomembno za ljudi, ki jih ta uh, primer zadeva in tudi sama bi želela spet potovati v Rusijo na počitnice z mirno vestjo in morda lahko vsi nekoliko prispevamo k temu. Eh, Hvala lepa še zadnji v tem krogu govornikov. Gospod Štatler v imenu nepovezanih poslancev. Gospod predsedujoči, parlament je pred nekaj tedni sprejel resolucijo, kjer je obsodil Rusijo, kjer, eh, ker je kršila načelo ne poseganja v notranje zadeve sosednjih držav. No, ampak današnja razprava je pa poseganje v notranje zadeve Rusije in eh, razpravo zaznamuje, zaznamuje proti ruski odnos. Nič pa ne ukrepamo v primeru arabskih držav, kjer je na stotine ljudi obsojenih zaradi svoje spolne usmerjenosti. Nekateri izmed teh držav so celo naši partneri. V Rusiji ne moremo primerjati kršitevih človekovih pravic, eh, kakršne opažamo v Turčiji, pa je Turčija država kandidatka. Zdi se mi, da je edini povod za to protiruska razprava. Oba zakona, ki sta tukaj v razpravi, imata široko podporo ruskega prebivalstva. In če spoštujete demokracijo, potem morate spoštovati tudi to notranjo podporo. Gre za notranjo zadevo Rusije, ki jo mora Rusija urediti sama. In eh, pravzaprav eh, s tem samo potrjujemo to, da se iz tujine umešavamo v notranje zadeve Rusije. Rusijo moramo spoštovati, spoštovati njene notranje zadeve. Um, Rusi so pač takšni, da ne popuščajo manjšinskim skupinam in uh, lahko vam zagotovim, da rusko prebivalstvo spoh ne posveča nobene pozornosti tej uh, razpravi. Nihče ne bo upošteval tega, kar bomo mi danes tukaj povedali. Hvala lepa, sedaj pa govorniki v lastnem imenu, najprej gospa Štrifler. Madame la commissaire, chers collègues, depuis l'adoption de plusieurs. Eh, izražanja, svobodo združevanja, veliko je zakonov, ki so usmerjeni proti istospolno usmerjenim osebam, na te osebe um, so, se zgodile, so se zgodili tudi številni napadi. To je zelo zaskrbljujoč trend v Rusiji. Zakonodaja, ki diskriminira istospolne ljudi, je privedla do še več napadov na istospolno osebo usmerjene. In to je velika kršitev človekovih pravic. Mi tukaj ne smemo ostati brez brižni. Evropska unija se na to mora odzvati. Naša dožnost je, da se ruske oblasti zavedajo grozljivih posledic te zakonodaje. Spomniti jih moramo na to, da morajo spoštovati svoje mednarodne zaveze. Visoka predstavnica in pa Evropska služba za zunanje delovanje morata spostaviti dialog o tej zelo hudi diskriminaciji v Rusiji. Hvala lepa. Se pa gospa Joana Senicin. Dziękuję, panie przewodniczący. Unia Europejska jest. Hvala lepa. Evropska unija želi okrepiti svoje dvostranske odnose z Rusijo, vendar pa pričakujemo, da bo ob tem spoštovana pravna država, demokracija in pa človekove pravice. In zato nas skrbi dejstvo, da Rusija ne spoštuje svojih mednarodnih zavez na področju človekovih pravic, kakor so te zapisane v Evropske listini o človekovih pravicah in pa v konvenciji o civilnih in državljanskih pravicah. Napadi na skupine istospolnih ljudi so zlasti zaskrbljujoči. Tudi nevladne organizacije ne morejo nadaljevati za svojimi dejavnosti. E, zakonodajni akti omejujejo miroljubne proteste, tudi to je zaskrbljujoče. Potem imamo tudi zakonodajo o LGTB, o zunanjem poseganju in tako naprej. Veliko je bilo ubitih novinarjev, ali pa je bil zaustavljen sodni postopek proti kakšnemu novinarju. Uh, pred kratkim smo sprejeli resolucijo o pravni državi v Rusiji, ampak to je bilo popolnoma za manj. Zato me zanima, kakšni nadaljni ukrepi so tukaj predvideni. Ali smo Rusiji jasno povedali, da bo izboljšala svojo podobo, če bo izboljšala svoje delovanje na področju človekovih pravic? Hvala lepa. Naslednji je gospod Fil Benjon. No veo, estaba... Gospoda Benjona ni v dvorani. Pred nekaj trenutke še je bil tukaj, pa je verjetno šel ven. Tako da dajem besedo kolegu Adamu Bilanu. Jednem z prikladov rusijskega avtoritarizmu je stal pevno še ustava za. Hvala lepa. Eh, zgled za avtoritarno delovanje Rusije je tudi to, da so bile prepovedane številne nevladne organizacije, bile so označene za tuje agente in ukinjeno jim je bilo financiranje. Gre za tuje agencije, ki skrbijo za pravno državo. Organizacija Golos je bila prepovedana. Ta organizacija je opozarjala na to, da so bile zadnje volitve nepravične. Vsi ti dogodki me zelo skrbijo in skrbijo me tudi manevri ruske vojn, eh, vojske. Eh, dogaja se na veliko usposabljanje eh, vojske, kakor mu nismo bili priča še od Sovjetske zveze in mislim, da bi, tukaj, da bi se to končno moralo nehati. Gospod Kukan je naslednji. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Eh, dogajanje v Rusiji spremljamo že dalj časa. Sedaj se bližajo tudi olimpijske igre v Sočiju in eh, obstaja utemeljene bojazi za to, da se eh, listina olimpijskih igr ne bo spoštovana. Rusija um, ukrepa proti nevladnim organizacijam in ustrahuje svoje sosede. Mi se moramo na to odzvati. Skrbi me predvsem eh, ta notranji in pa zunanji pritisk, ki ga izvaja Rusija. Rusija napada civilno družbo, širi strahove in onemogoča delo nekaterih nevladnih organizacij. Sprijela je tako imenovano zakonodajo o tujih agendih, agendah in pa Eh, zakonodajo, ki preveduje propagando in to je primer zelo diskriminatorne zakonodaje, ki je bila sprejeta v zadnjih mesecih. Ta dva zakonodajna akta nista samo represivna, ampak omogočata tudi poljubno tolmačenje prava. Sodni sistem postaja orodje politične moči. Ustvarjena je družba, kjer so nekatere skupine še posebej eh, ranljive in se jih obravnava kot drugorazredne državljane. Uh, Drugič, Rusija povečano izvaja pritisk na svoje sosede, na Armenijo, naj se pridruži uh, carinski uniji. Ali pa, kot smo videli ta teden, izvaja tudi trgovinski pritisk na Litvo. Ko se situacija v Rusiji slabša, ne smemo biti tiho, izraziti moramo naše pomislike in skrbi na kategoričen in jasen način. Hvala lepa. Hvala lepa. Za eno minuto dobi besedo kolega Mitro Repo. Hvala lepa. Evropska unija mora biti dosledna, ko gre za njene odnose z Rusijo. Spremljati moramo razmere na področju človekovih pravic. Spodbujati moramo sodelovanje z nevladnimi organizacijami. To je pomembno, ampak. Uh, Nasplošno nas mora skrbeti stanje pravne države v Rusiji. Ne moremo sprejeti tega, da so ljudem vedno znova grobo kršene človekove pravice. Nekateri videi, ki krožijo po YouTubu, so prav strašljivi, kako eh, se tam napada istospolno usmerjene. Nevladne organizacije, ki spremljajo takšno dogajanje, pa so potem žrtev prepovedi in grožen. To ni spremljivo. Zakonodaja bi morala zaščititi istospolno usmerjene. Rusija je sprejela določene mednarodne zaveze, podpisala je nekatere mednarodne pogodbe, ampak se teh preprosto ne drži. To je zločin in to je grožnja Rusiji sami. Hvala lepa. Sedaj pa kolega Strejček za eno minuto. Lepo pozdravljeni, kolegi in kolegice. Pozorno sem prisluhnil tej današnji razpravi in razumem eh, številne argumente in pripombe, ampak nekaj še ni bilo povedano. Sam sem živel v komunistični Češko-Slovaški do svojega 30. leta in sam nimam eh, nobenega razloga za to, da bi branil karkoli, kar je povezano z Sovjetsko zvezo. Ampak želim opozoriti na to, da Rusija ni Sovjetska zveza. V Rusiji ni komunizma. In Rusija ne deluje na enak način kot pred 40 ali 45 leti. Res je, da nam morda ni všeč ruska pot do demokracije, to je morda zelo ovinkasta pot, ampak vseeno se mi zdi, da je bil dosežen velik napredek v primerjavi z situacijo izpred nekaj desetletij. Uh, Številni Rusi so zavezani pravoslavni cerkvi, imajo specifične vrednote in morda bi jih nekateri argumenti, ki so danes bili tukaj izraženi, užalili. Hvala lepa, se lepa gospod Vajden Holcer za minuto in pol. No le veo, tampoco... Kolega ni v dvorani, Tako da dajem besedo zadnjemu govorniku v tem krogu govornikov. Gre za gospoda podpredsednika Vlasaka. Vážený pane predsedo, dámy a pánové. Negativní post... Gospod predsedujoči, gospe in gospodje, negativni pristop ruskih oblasti do manjšin nevladnih organizacij in novinarjev, politično motivirani umori, eh, vse to so primeri, ki dokazujejo, da v Rusiji ne veljajo demokratične vrednote. Tisti, ki na to opozarjajo, pa se soočajo z grožnjami, z preganjanjem, včasih so ogrožena celo njihova življenja. Zato moramo glasno povedati, da kljub vsem prizadevanjem nismo uspeli spremeniti odnosa Rusije do človekovih pravic. Nismo izboljšali slabih razmer tam. Eh, obe stranki razglašata človekove pravice za pomembno vprašanje, ampak človekove pravice so v Rusiji samo nek okras. In odnosi za Rusijo se slabšajo. Nekatere države so spremenile svojo zunanjo politiko zaradi gospodarske krize in so začele okrepljeno poslovati za Rusijo. Zato moramo mi še naprej opozarjati na vse te probleme, o katerih govorimo danes. Hvala lepa, gospod Vlasak. Sraj pa so na vrsti kolegi, ki so pritegnili pozornost predsedujočega. Štirje ste se javili k besedi. Najprej dobi besedo za eno minuto, gospa Petrovič. Gospe ni v dvorani javila se je v postopku Catch DI, ampak eh, potem je odšla iz dvorane. Zato bomo dali besedo gospodu Donskisu. Hvala lepa, gospod predsedujoči, gospa komisarka. Paradoks pri vsem skupaj je to, da namesto, da bi Eh, spoštovala Rusija svojo tradicijo bojo za človekove pravice Bokovskega, Saharovega in tako naprej. Rusija skuša te aktiviste um, diskriminirati. Tuji agenti je bil izraz, ki ga je uporabljal Stalin. In sedaj vidimo, da je ta duh oživel, ko Rusija skuša diskriminirati nevladne organizacije in uh, skupino LGTB. Rusija ima uh, vso pravico do tega, da bi slavila svojo preteklost eh, boja za človekove pravice, ampak po drugi strani, no ravno v Evropskem parlamentu podeljujemo nagrado Saharov, to je bil en izmed najpomembnejših eh, borcev za človekove pravice 20. stoletja. Ampak, eh, čeprav on prihaja iz Rusije, moramo Rusijo grajati, zato ker stigmatizira manjšine in ne spoštuje človekovih pravic. Hvala lepa, gospod Paul Murphy je naslednji nova zakonodaja v rusiji ki prepoveduje netradicionalne spolne odnose je sprožila cel eh, val nasilja nad skupino lgtb To me ne preseneča, kajti to je zakonodaja ravno želela doseči. Želela je poslati jasno sporočilo, eh, da eh, vlada obsoja istospolne ljudi. Ehm, napadi krožijo tudi po kanalih, kot so YouTube, eh, istospolne ljudi ehm, obsojajo pedofilstva in tako naprej. Številni aktivisti so bili aretirani, ker so se udeležili protestov LGTB in potem so bili. Um, pretepeni, ker so se zazemali za svoje pravice. Zakonodaja eh, predvideva prepoved eh, parade Gay Pride. Eh, gay Pride. To, sodi, to sili nekatere aktiviste v gladovno stavko in grozi aktivistom. Ter tako naprej. Vsi tisti, ki se zauzemajo za demokratične pravice, za pravice delavcev, se morajo temu upreti. Hvala lepa. In še zadnji govornik v postopku Catch the Eye, gospod Pronc. Slišali smo komisarko, da je treba spoštovati pravno državo v Rusiji, da ljudje ne smejo biti obsojeni eh, brez običajnih sodišč. Ampak včeraj smo slišali predsednika odbora Libe, da bi naj na ljudi, ki so obsojeni umora v Grčiji, bili obravnavani kot krivi, preden je sploh končano njihovo sojenje. Preden kažemo s prstom na Rusijo, bi se morali poslanci zamisliti o svojem lastnem ravnanju. Slišali smo, da Rusija omejuje svobodo izražanja. To je obžalovanja vredno, ampak številne države Evropske unije zapirajo ljudi, ker podajo izjave, ki niso nasilne. Gospa Redingova bi želela iti še dlje. Prepričan sem, da so številni poslanci tukaj govorili iz srca, ampak za to razpravo se skriva neka agenda, ki ima zelo malo opraviti z spolno usmerjenostjo, z svobodo izražanja, gre prej za rusko zunanjo politiko. Hvala lepa, končali smo za postopkom Catch DI, tako da bomo zaključili razpravo z odzivom komisarke. Cecilija, imate besedo. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Naj v imenu komisije najprej. Uh, se spomnim gospoda Martensa, ki je bil velik evropejec in seveda želim izreči sožalje njegovi družini in prijateljem. E, vendar pa naj vam sporočim tudi neko dobro novico. Danes je uh, Rusija suspendirala uh, preverjanja na mejah uh, litovskih tovornjakov in to je pravzaprav rezultat našega dejanja in solidarnosti z predsedstvom. No, ampak sedaj pa še slabe novice. V torek je bil uh, obsojen gospod Kuzenko, bil je uh, obsojen na zaprtje v uh, mentalno ustanovo in to je pravzaprav nek duh, ki jo živi iz preteklosti. Prav tako uh, so pripadnice Pusi Rajot v zelo slabih pogojih še vedno zaprte. Uh, Mi smo izrazili eh, zelo globoko zaskrbljenost ruskim oblastem, zaprosili smo za eh, olajšanje teh okoliščin in zato, da se dovolijo obiske njene družine in odvetnikov. Prav tako smo nedavno tisku brali o aktivistih Greenpeace. Nedavno, eh, neprestano smo v stikih z aktivisti, z organi in pa za konzulati ter veleposlaništvi. Trenutno smo zavrnili možnost, da bi to bilo označeno za piratstvo. Zahtevali bomo izpust oseb in pa vrnitev ladje. Naj odgovorim tudi gospodu Kašmanu na njegovo vprašanje o vizumih. E, s tem se pri svojem delu zelo veliko ukvarjam. Pri procesu liberalizacije vizumskega režima e, razpravljamo v štirih sklopih in eden med teh sklopov je so tudi človekove pravice. Tukaj smo dosegli najmanj napredka, zato o tem vedno znova eh, spregovorimo v naših dialogih z ministri in pa z ruskimi oblastmi. Naj povem, da me zelo preseneča soglasnost v plenarni dvorani. Vse nas skrbijo razmere v Rusiji, skrbita nas ta dva zakona, ki sta bila nedavno sprejeta, pa tudi drugi dogodki. Uh, V uvodoma sem podala pregled tega, kaj počne visoka predstavnica in pa komisija na tem področju. Želimo izkoristiti vsa orodja za to, da spregovorimo o tem, da takšne dogodke obsojamo in da se prizadevamo za spremembe. Slišala sem, da tudi vi to podpirate in to je prav gotovo za nas zelo pomembno. Pripričana sem, da se bomo vrnili k temu vprašanju, saj ni zelo verjetno, da bi se razmere uh, v bližnji prihodnosti spremenile. Hvala lepa. Z eh, govorom gospe Marštromove zaključujemo to, razprave, to razpravo. Resolucije ni tako, da o tem tudi ne bomo glasovali. Razprava je zaključena in sedaj nas čaka naslednja točka na dnevnem redu. Jó reggelt kívánok! A következő napi rendi pontunk a Macmillan Scott jelentés. Hvala lepa. Naslednja točka na dnevnem redu je poročilo Macmillan Scott. Gre za letno poročilo o dejavnostih odbora za peticije v letu 2012. Gospoda Macmillana Scotta danes ni z nami, tako da